Eh, dobili ste končni osnutek dnevnega reda v skladu z eh, sestankom predsedstva 14. decembra in 14. januarja v skladu z zapisnikom oziroma členom 137. poslovnika. In sedaj pojdimo po dnevnem redu, ali za ponedeljek želi kdo podati kakšno pripombo oziroma spremembo. Ne. Torej, dnevni red za ponedeljek je sprejet. Nadaljujemo. Torek. Glede torka ali kdo predlaga spremembo dnevnega reda. Glede na zadnje dogodke na Haitiju in eh, po posvetovanju z političnimi eh, skupinami predlagam naslednjo spremembo. Prestavili bomo z četrtka do povdne in izjavo o Evropske komisije o potresu v Haitiju in sicer to bo prva točka eh, v torek zjutraj. To bo vključeno v predstavitev eh, namestnice predsednice eh, Evropske komisije baronice Ashton. Potem bomo pa iz torka na četrtek predstavili izjavo visoke predstavnice za zunanjo politiko in podpredsednice Evropske komisije in sicer izjavo o odnosih med Evropsko unijo in Tunizijo. To bo eh, predstavljeno oziroma zamenjano z izjavo Evropske komisije. Zato smo torej zamenjali eh, Haiti bo post, v četrtek in ton, v torek in Tunizija v četrtek. Ali kdo temu nasprotuje? Ne. ne. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi vam želimo srečno novo leto, vendar pa se boste vrnili še na resolucijo v Haitiju. Bi, tu bi predlagali resolucijo, o kateri pa bi odločali februarja. Imamo tukaj na tem tem punkte. Zaraz... Ja, to bo na naslednji točki oziroma vključeno v naslednjo točko. Dobro, Haiti smo torej predstavili na torek in Tunizija bo predmet razprave v četrtek. Potem pa v skladu z, oziroma v zvezi z razpravo.